dobili odgovore v pisni obliki. Hvala za vaše sodelovanje. Razprava je prekinjena. E, naslednja razprava bo jutri od 9. do 1. in od 3. do 5. Dnevni red je objavljen za to delno zasedanje na internetu. Sedaj pa razpravo zaključujem.